liebe Kolleginnen und Drage kolegice in kolegi, mislim, da je najboljše, da kar nadaljujemo z delom. Najprej bi se opravičila, ker danes zjutraj, eh, ker se danes zjutraj nismo poklonili žrtvam napada v Londonu. Julie. No, Julie, opravičujem se, ker se danes zjutraj, oziroma danes dopoledne, nismo poklonili spominu žrtvam v Londonu včeraj, ampak eh, če bi to omenila eh, pred samim sestankom, bi to vsekakor storili. Se opravičujem, to ni bil eh, naš namen, tega nismo storili namenoma, to je bil fopa. Ampak Če se kadarkoli to ponovi, eh, nas prosim opomnite na to takoj in bomo to storili. Tako, zdaj pa sledi 12. točka na dnevnem redu. Sicer izmenjava mnen z Evropskim računskim sodiščem. Veliko veselje me je, da lahko danes med nami pozdravim gospod Ivanovo. Evropsko računsko sodišče se je v preteklem mesecu eh, oglasilo s celo vrsto poročil, še posebej z področja izobraževanja in z področja ukrepov za zaposlovanje mladih, kar je pomembno zaradi te visoke brezposobnosti med mladimi. In veliko veseljem je, da je danes z nami gospa Ivanova, predstavnica račun računskega sodišča, ki nam bo predstavila vsebino poročil in nam razložila, kaj točno računsko sodišče meni o tem. To je zelo pomembno za nas. Kajti potem lahko tudi mi upoštevamo eh, vaš eh, pogled na stvari pri našem delu, jih vključimo v naša poročila, v naša mnenja. In morda zaradi tega pridobimo tudi nekaj več finančnih sredstev za omenjene programe. Gospa Ivanova, prosim vas, da se držite predpisanega časa. Približno 15 minut boste imeli na voljo, potem pa lahko uh, eh, razpravljam o tem. Izvolite, gospa Ivanova. Yes. Najlepša hvala, gospod Ivano. Great pleasure. Hvala lepa, veliko veselje mi je, da sem tukaj. Torej, hvala lepa, da sem se vabili v vaš odbor. Veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim tega posebnega poročila. Ponavadi nas poznajo po letnem poročilu o evropskem proračunu, ampak imajo tudi posebna poročila. Tudi na to se osredotočamo in tukaj gre za učinkovitost. To, kar ste menili, gospa predsedujoča, namreč gre za učinkovitost, smotornost, vrčevanje. Dejanske rezultate ocenjujemo, torej kaj je bilo dosešeno z porabo evropskih sredstev. In sem nekdana poslanka in um, mi je veliko vesele, da sem tukaj in da lahko predstavim to posebno poročilo o izobraževanju. Tukaj so tudi posledice finančne krize in pa počasno okrevanje. Stopna brezposobnosti mladih je zelo visoka in potem integracija migrantov in beguncev. Vse to je pokazalo, da potrebujemo dodaten trud um, in prizadevanje na ravno EU in pa nacionalne plati, da nekaj storimo. Mislim, da Izobraževanje je zelo, zelo pomembno pri vsem tem. To vidite tudi tukaj na prosovnici. Raven izobraženosti neposredno vpliva na zaposl zaposljivost. Torej, tisti, ki imajo tercijarno izobrazbo, eh, napravim tisti, ki imajo sekundarno izobrazbo, so imeli trikrat manjšo stopno brezposobnosti v zadnjih letih. Prav zato je treba okrepiti poklicno in siceršno izobraževanje, kajti to prispeva gospodarski rasti. Raven izobrazbe torej zelo vpliva tudi na kakovost delovnih mest. Potem so tukaj še druge prednosti izobrazbe, bolj aktivno državljanstvo, ma kriminala ter pa boljše zdrave na splošno. Naslednja prosonica. Eno izmed glavnih načel EU je spodbujanje znanja, tako da državljani dobijo dostop do izobrazbe. In vloga Unije je, da se podpira koordinacija med državami, sicer pa države seveda ohranijo izključno pristojnost pri politiki izobraževanja. Tukaj iz te prosovnice vidite, da se to odraža tudi v zneskih, ki jih države namenijo za izobraževanje. Glede na informacije, ki so na voljo z Eurostata, so nacionalni prispevki v izobraževanje med letom 27 in 11 3200 milijard evrov, to so nacionalni prispevki. EU prispevki pa so predvsej omejeni, vsake delne odstotke, ampak vseeno, kar znata številka, absolutno gledano, kot vidite, 33,7 eh, milijard v celotnem obdobju. 2.7.13 in za naslednje obdobje 14.20 je dodelitev 27 eh, milijard evrov iz Evropskega socialnega sklata. Izobraževanje je zelo široka, obsežna tema in pri reviziji smo se sredočili na izobraževanje cilje v EU. Tukaj, kot vidite, eh, imate osip, potem tercijarna izobrazba izobrazba večja udeležba pri vseživljenjskem učenju, eh, zniževanje števila tistih, ki ne dosežejo zadosti in se ne izobrazijo zadosti. Potem še nekaj. Mi smo se v glavnem v poročilu sredočili na izobraževanje sposabljanje v obdobju 2010 do 2020, pa tudi v zvezi z strategijo Evropa 2020. Predvsem smo želeli oceniti, ali je EU financiranje učinkovito pri doseganju ciljev teh politik. In preverili smo, ali EU cilji pri izbrževanju so bili ustrezno upoštevani pri operativnih programih za obdobje 2013. In prav tako smo pogledali še projekte, torej, ker je komisija podprla države članice pri vzpostavljanju naslednjega programska obdobja 2014-2020 pri operativnih programih. Želeli smo izboljšati to glede na prejšnje obdobje. To je bil cilj. Pregledali smo 37 operativnih programov za prejšnje obdobje iz 15 držav. To je predstavljalo 83 odstotkov vseh upravljenih sredstv za ESF. Eh, e Prav tako smo pogledali še osem operativnih programov in pa pet partnerskih sporozumov za obdobje 2014-2020. Predvsem smo se pogledali Nemčijo, Francijo, Italijo, Portugalsko in Romunijo, pet držav. Tam je bilo porabljenih največ sredstev. Prav tako smo poštevili še druga merila, kot naprimer geografsko, ravnotežje in podobno. Obiskali smo tri projekte iz teh programov in pa operativnih programov in pravzaprav so te projekte predlagale države članice kot najboljše prakse. Torej, dejali so, bomo pokazali to in to, to so pozitivni zgledi tega sodelovanja. Naslednja prosovnica, tukaj vidite oceno operativnih programov za obdobje 2007-2013. naša analiza teh programov je pokazala, da nasplošno uh, eh, so bili upoštevani ti EU cilji za izobraževanje, so bili vključeni in upoštevani. No, nekateri cilji intervencije niso bili zadosti razviti in jasno je, da tukaj ni bilo vedno izčrpnih informacij, ni bilo vse doseženo, ampak komisija nam je to preverila in ocenila in zato smo tudi mi preverili logiko tega EU interveniranja, posredovanja. Zato smo se potem odločili, da bomo pogledali, ali so bila sredstva učinkovito in smotrno uporabljena. Potem obdobje 2007-2013 sodišče v več posebnih poročilih pokazalo, da je bila komisija v kočljivem položaju, da bi ustrezno preverila učinkovitost ESF-ja zaradi regulativnega okvira. Eh, sploh v povezavi z skupnimi kazalniki, je bilo nujno pokazati samo število udeležencev. Ni bilo skupnih rezultatov, ni bilo kazalnikov v tej smeri in to je potem seveda eh, poslabšalo skupno ceno. Na splošno obdobje 2014-2020 eh, in pa tudi za Evropo 2020 to vsega vse ni vplivalo na operativne programe, kajti to je bilo že prej v skladu z uh, ažuriranimi celi. In pri večini operativnih programov, ki so se spremenjali, uh, eh, se je skazalo, da uh, ni bilo prave ocene učinkov teh programov na dosežene cilje. V naslednji prostornici nekoliko bolje vidimo, zakaj gre. Torej, tukaj imamo boljši prikaz teh ocen teh operativnih programov. Če se pogledate številke, vidite, da obstaja določena slabost, ampak to je eno izmed redkih poročil, kjer smo prikazali bolj pozitivne ugotovitve, eh, torej več pozitivnih kot pa negativnih ugotovitev. Kako pogosto so bili ti cilji vključeni, naprimer, kako Eh, tukaj imate vsi 76 odstotkov, potem tercijarno spraževanje, uh, eh, 36 odstotkov, potem logika posredovanja in pa orodja za spremljanje, tudi to sta dve pomembni orodji. Tukaj vidimo nizke odstotke operativnih programov, um, kjer niso bili doseženi cilji. Pri osipu, naprimer, vidite, samo 4 odstotki Eh, samo pri teh eh, štih odstotkih ni opisa. Potem pri drugih eh, kategorijah vidimo 29 odstotkov, seveda tukaj bi lahko še marsikaj izboljšali, ampak to je nekakšna izhodišna točka za naprej in mislim, da je to bolj pozitivno kot pa negativno. Na naslednji prosojnici, ki jo lahko primerjamo s prejšnjo, pa lahko vidimo oceno operativnih programov med letoma 2014 in pa 2020. Tu opažamo izboljšave, sploh v primerjavi s preteklim obdobjem. Naprimer, ko gre za podporo komisije državam članicam pri stranitvi lastnih operativnih programov in pa naprimer, ko gre za doslednost operativnih programov samimi cilji, ki so bili opredeljeni v povezavi z njimi. Opazili smo tudi, da gre za uporabo skupnih kazalnikov in to kaže na izboljšavo skupnega okvira. Seveda pa obstajajo tudi obstaja nekatere pomankljivosti in sicer v okviru nismo opazili eh, natančne uporabe posameznih kazalnikov in njihove povezave s prioritetami. Smo pa opazili tudi nekaj težav pri povezovanju uh, izobraževalnega postopka s samim iskanjem zaposlitve. V zvezi s tem je tudi precej poslance Evropskega parlamenta izrazilo pomisleke, kajti izobraževanje ni vedno dobro povezano z, z, eh, z iskanjem zaposlitve. Zdaj pa naš, nas čaka ključni naslednji korak, zdaj izvajanje operativnih programov. To pa morajo storiti države članice. One morajo izbrati in potem tudi izvajati konkretne projekte, s katerimi želijo doseči operativne cilje, opredeljene v samih operativnih programih. Na naslednji prosojnici, oziroma tej preglednici, pa lahko upadite podatke za obdobje med 2014 in 2020 v bistvu gre za posebno enako preglednico kot za prejšnje obdobje 2007-2013, ampak um, podatki kažejo, da gre za uh, korak naprej na vseh področjih, naprimer, ko gre za uh, prezgodnje zaključevanje šolanja, ko gre za terciarno izobrazbo, ko gre za vseživljenjsko učenje, naprimer. Skratka, številke so tu veliko boljše in so veliko bliže zadanim ciljem. Opažamo tudi, da um, tudi posegov v uh, same operativne programe v primerjavi s cilji ni bilo preveč. Priporočila, ki smo jih pripravili, je komisija tudi pripoznala kot ustrezna in je dejala, da jih bo uporabila pri nadaljem dodeljevanju finančnih sredstev operativnim programom. Nekaj pomislekov sicer še obstaja, naprimer, ko gre za kazalnike rezultatov, ko gre za spremljanje porabljenih sredstev, ampak um, načeloma je trend pozitiven. Večkrat smo slišali, kako velik problem je brezposelnost med mladimi. In dejali ste tudi, da želite delati na tem vprašanju, gospod predsednica. In zato smo se odločili, da bomo tri poročila namensko pripravili na temo brezposelnosti med mladimi. Dve sta že objavljeni, tretjo pa še ne. Pred enim letom smo uh, izdali prvo poročilo glede uh, sklada Jamstvo za mlade s katerim želimo pomagati mladim pri iskanju prve zaposlitve. Lani je, bila, eh, je bilo izpostavljeno tudi poročilo Evropske komisije, oziroma sporočilo Evropske komisije na to temo, ki smo ga upoštevali pri pripravi našega poročila. In opredelili smo tri glavna tveganja, ki po našem mnenju vplivajo na učinkovito izvajanje te eh, pobude. Prvo prvo tveganje je ustreznost sistema financiranja. Gre predvsem za način, kako porabiti celoten no, denar, celotno sredstva, ki so na voljo, to je 12,7 milijarde evrov. Naprimer, Mednarodna organizacija za delo in nekatere druge mednarodne organizacije so pokazale, da Eh, ali dejali, da bi morali temu nameniti več denarja, kot pa je to omenila komisija. Ocene se gibljajo nekje okoli 21 milijard evrov, ki bi morali biti na voljo za te ukrepe. Se pravi, treba najti še dodatna sredstva, s katerimi bomo lahko to schemo tudi ustrezno izvajali in s tem tudi pomagali vsem mladim, ki so morda predzgodaj zaključili šolanje ali pa ne najdejo prve zaposlitve. Naslednje tveganje, ki smo ga opredelili, je pomankljiva opredelitev pojma ustrezna ponudba delovnih mest. Nekaj, eh, kar deluje v eni državi članici, morda ne bo delovalo dobro v drugi državi članici. In zato bi bilo dobro pripraviti vsaj minimalni nabor meril, s katerimi bi opredelili, da nimo, najkrajšo možno trajanje pogodbe ali pa najnižjo minimalno plačo v posamezni državi članici oziroma v vseh državah članicah. Seveda je to v pristojnosti držav članic, one so tiste, ki določajo ta merila, ampak ta bi morala biti nekoliko bolj poenotena. In zdi se nam, da ravno dejstvo, da tega zaenkrat še ni, eh, ovira izvajanje naših načrtov. To bo tudi eno naših priporočil komisiji. No, tretje veliko tveganje, ki smo ga odkrili, pa je, tudi, pa je Eh, nekaj, kar ni nujno povedano samo z jamstvom za mlade, ampak eh, tudi z delovanjem celotnega evropskega eh, sistema financiranja. Ustrezna urodja za spremljanje izvajanja. To je treba izboljšati. Zdaj pa morda še nekaj datumov. Tretje poročilo o brezposelnosti med mladimi v katerem ocenjujemo rezultate, ki so bili doseženi na ravni držav članic, eh, ki so bili tudi posledica jamstva za mlade, bo objavljeno zelo kmalo, 4. aprila Takoj, ko se bo to zgodilo, vam ga bomo tudi seveda poslali vsem, ki ga želite. Objavljeno pa bo to tudi na naši spletni strani. No, tu v Evropskem parlamentu pa bomo organizirali tudi dogodek, na katerega ste vsi vabljeni. Prejeli boste tudi vabilo na njega. Gre pa za konferenco uh, o brezposelnosti med mladimi, ki jo organizira Evropski pardon, Evropsko računsko sodišče 10. maja tu v Evropskem parlamentu. In res bi bili veseli, če bi lahko vsi prišli tja, se odeležili tega dogodka in z nami razpravljali o tej problematiki. Hvala. Najlepša hvala za to res um, zanimivo in kakovostno poročilo. Najlepša hvala pa tudi za to, ker uh, se Evropsko računsko sodišče zelo intenzivno ukvarja s to problematiko. Na začetku razprave sem že dejala, da lahko tudi ponudite precej koristnih eh, namigov v zvezi z morebitnimi spremembami, ki lahko izvedemo v strukturi samih programov. Torej, v vseh programih, ki so povezani z brezposobnostjo mladih, eh, bi lahko kaj spremenili, morda bi lahko namenili več finančnih sredstev tem programom, kot ste dali tudi vi. Tu se vedno prepiramo tako s komisijo, kot tudi z državami članicami. Mislim pa, da bi bilo zelo dobrodošlo, če bi upoštevali tudi izsledke računskega sodišča Evropske unije, ki je prav tako gotovilo, da so nekateri programi finančno podhranjeni. Mislim, da so eh, te ugotovitve veliko bolj reprezentativne, če še Evropsko računsko sodišče ugotovi nekaj takega, ne samo Evropski parlament, ki je vedno Eh, oziroma ki mu vedno nekako potikajo politično motiviranost. Mislim, da ste kot eh, Evropsko računsko sodišče eh, zelo prepoznavni in dobro, da se tudi vi zauzemate za te stvari. Tako, Sabine Ferhajen v imenu Evropske ljudske stranke, koordinatorica, izvolite. Najlepša hvala hvala tudi računskemu sodišču za to predstavitev. Mislim, da si bomo res lahko te eh, rezultate vaših poročil še enkrat temeljito prebrali in ugotovili, kaj treba storiti. Dejali ste, da obstajajo precejšnje razlike med prejšnjim in trenutnim programskim obdobjem in da opažate eh, precej eh, sprememb v primerjavi s preteklostjo, tako pozitivnih kot tudi nekaj negativnih. Tako kot predsednica, gospa Petra Kamervert, bi tudi jaz dejala, da so, po mojem mnenju, programi izobraževanja in usposabljanja dramatično, eh, oziroma res hudo finančno podhranjeni. Več finančnih sredstev bi morali nameniti za izvajanje teh programov, kar bo tudi ena od naših najpomembnejših nalog v prihodnje. Uh, ena najpomembnejših nalog celotne Evropske unije. Sploh v tistih državah članicah, kjer je brezposobnost med mladimi izjemno visoka, bi morali ustvariti nove strukture, nove programe, s katerimi bi brezposobnost med mladimi znižali. Če bomo začeli uh, ustvarjati nove perspektive za mlade, bi nam to lahko uspelo. Seveda se moramo med seboj učiti v najboljših praksah, in o tem, kako bi lahko dobre primere uporabili tudi v drugih državah članicah. To se mora storiti, zgoditi čim prej. Zelo bi me tudi zanimalo, če bi lahko ponudili kakšne primerjalne podatke, naprimer, ko gre za jamstvo za mlade. Dejali ste, da ta program ni dovolj dobro izvajan ravno v tistih državah, v katerih je brezposobnost med mladimi najvišja lahko bi bilo uh, zelo koristno, če bi nam ponudili več informacij o tem, če bi nam več podatkov dali na voljo, kako potekajo ti programe, kako se izvajajo te stvari v državah članicah, ali se sredstva porabljajo na uh, ustrezen način. Ne gre za to, da si želim učinkovite porabe sredstva, uh, eh, ampak oziroma ne želim si finančno učinkovite porabe sredstva, ampak uh, vsebinsko učinkovite porabe sredstva. Ali jamstvo za mlade, ali ta schema sploh pomaga mladim? Upam, da. In eh, pripričana sem, da je tudi Evropsko računsko sodišče eh, si samo zastavilo to vprašanje pri pripravi poročil. Sredstvo lahko uporabljamo v nedogled, ampak če ne, pri tem ne bomo eh, pazili na vsebinsko ustreznost posameznih programov, ki jih financiramo, potem sredstva samo po nepotrebnem zapravljamo. Hvala. Najlepša hvala. Tudi jaz imam vprašanje, ki bi ga navezala na prispevek gospe Ferhajen. Kar zadeva jamstvo za mlade, smo bili kot Evropski parlament eh, na začetku kar nekoliko frustrirani, zato ker je eh, ta schema bila eh, opremljena s precej nizkim zneskom finančnih sredstev. Dejali smo, da bi morali ta znesek vsaj potrojiti, če ne temu, da niti še celo več sredstev. Smo pa dejali, da je treba tudi paziti na to, da bodo sredstva porabljena na ustrezen način. Kajti ponovadi je tako, da so tiste države članice, ki so ta denar najbolj potrebovali za pomoč mladim, ki nimajo službe, denar porabile na nesmisel način ali pa ga sploh niso porabile, ker niso imele ustreznih programov, ker niso vedele, kako to storiti. Ne vem, ali je res, da imamo na voljo premala denarja, ali se je morda ta pristop nekoliko spremenil, ta pogled na vprašanje financiranja. Uh, ali se sredstva zdaj porabljajo tudi bolj uh, vsebinsko učinkovito, ne samo finančno učinkovito. Če si pogledamo eno od začetnih prosojnic, ki ste jih uporabili, gospa Ivanova, lahko vidimo, da se omenjajo sredstva, ki jih porabljamo za izobraževanje. Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da so številke v trenutnem programskem obdobju niže v primerjavi z prejšnjim programskim obdobjem. Sredstva, ki se v okviru ESF-a namenjajo za izobraževanje, so, kot kaže, v obdobju 2014 do 2020 niže kot pa v prejšnjem finančnem obdobju. Ali se to nanaša na uh, pretekla leta, torej 2014, 15 in 16, in ali lahko pričakujemo, da bo do leta 2020 uh, eh, ta trend spremenjen? Ali je to morda celo napoved, ki se nanaša na celotno programsko obdobje? Če da, potem bi to bil kar, recimo temu, pretresljiv podatek, da se v okviru ESF-a sredstva, eh, ki so uporabljene za izobraževanje, celo znižujejo, namesto da bi se zviševala. Dobro, toliko o tem. Kdo je naslednji? Kolega Venta, izvolite. Najlepša hvala. No, če že govorimo nemško, bom pa še jaz spregovoril v tem jeziku. Najlepša hvala, uh, gospe Ivanovi, za predstavitev poročila. Tu govorimo o izobraževanju in govorimo o različnih sistemih v državah članicah. Izhodišča so različna. In zato me zanima, ali bi lahko pripravili različne uh, ukrepe za različne države članice. Kajti, kot ste dejali, so številke za posamezne države članice različne. To bi bilo zelo zanimivo slišati in že vnaprej se vam zahvaljujem za to. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ivanova morda najprej odgovorite na zastavljeno vprašanje, potem pa vidim, kako naprej. Morda bo še kakšno vprašanje zastavljeno to tematiko. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ja, to so pa res zelo zanimive vprašanja. Bom začela kar z tem, kar je vprašala gospa Ferhajen, pa s tem, na kar ste se navezali tudi vi, gospa predsednica, torej na financiranje. Mislim, da je na koncu vse odvisno od denarja. Na voljo mora biti dovolj sredstev, da se dosežejo cilji, ki smo si jih zadali. In kot sem dejala prej, smo odkrili nekaj tvegan že v začetni fazi. In prvo poročilo o izvajanju scheme jamstvo za mlade je bilo sicer bolj evalvacijsko poročilo po svoje naravi. Ker ti ponovadi si pogledamo, kako se stvari začenjajo izvajati. Ampak zdaj smo si ogledali samo zasnovo programa in skušali ugotoviti, kaj bi res lahko šlo narobe in s tem nekako opozorili uh, vse upletene na morebitne pasti. Želeli smo si zelo hitro ukrepati, odpraviti napake in s tem pomagati mladim, da lahko najdejo ali delovno mesto, ali kakšen izobraževalni program, ali program usposabljanja. Tvegane torej so. Ampak nismo, namenoma nismo v poročilu zapisali, da sredstva niso zadostna. Zapisali smo not adequate, kar lahko pomeni tudi, da niso ustrezna. Po eni strani si to lahko interpretiramo kot, da na voljo nimamo dovolj denarja, da ni količinsko na voljo, na voljo dovolj sredstev za financiranje teh programov. Ampak lahko bi tudi rekli, da za dane obljube ni na voljo dovolj sredstev, da teh ne moremo izpolniti. Posledično bi lahko kdo dejal, aha, še en primer, kjer Evropska unija ne da na voljo dovolj sredstev, ampak ne gre za to. Gre za to, da se moramo bolj posvetiti vsebini programov in um, to tudi ustrezno finančno opremiti. V poročilu govorimo o tem, da je treba bolje prioritizirati, ko gre za izvajanje ukrepov. To se nanaša na države članice, kajti ko gre za schemo jamstva za mlade in upam, da bo tudi Evropska komisija, če je tu pokomentirala to. Eh, Evropska komisija ima pri tem nekoliko zvezane roke, kaj ti gre za okvir in ne za eh, neko konkretno zakonodajo, ki steji za tem predlogom. Gre samo za priporočilo sklepa, eh, pardon, sveta. Priporočilo sveta državam članicam, kako izbrati prioritete in kako sredstva, ki so na voljo za te prioritete, tudi ustrezno porabiti če bo država članica dala obljubo, da, ali pa Evropska unija dala obljubo, da bo poskrbela za delovna mesta za vse mlade v Evropski uniji, bo to izjemno drago. In sredstva, ki so bila dana na voljo, po našem mnenju niso zadostna in ne morejo uh, izpolniti vseh obljub, ki so bile dane. No, gospa Ferhajen je omenila še eno pomembno zadevo, sicer učenje drug od drugega, učenje o najboljših praksah. V naših poročilih skušamo vedno um, ponuditi ne samo pošteno in objektivno oceno, ampak predvsem konstruktivno kritiko in navesti dobre primere. To je naš namen, še posebej v teh časih, eh, ko vsi nekako potrebujemo tudi kaj pozitivnega, kakšen dober nasvet, eh, morda lahko izpostavimo napak, ki so jih storili drugi, zato da jih vsi ostali ne bi ponavljali. Zaenkrat eh, o tretjem poročilu, ki bo predstavljeno 4. aprila, ne bi povedala ali ne bi govorila eh, in domenjala datnih podrobnosti, kajti vprašanje, ali so bila sredstva uporabljena na strezen način ali ne, so zajeta v samem poročilu. Poročilo je zelo zanimivo in kmalo bo tudi predstavljeno, ampak zaenkrat eh, se ne bi spuščalo v to. Vsekakor bomo navedli dobre primere. Vzorci iz držav članic, vzorce, ki smo jih izbrali, so bili izbrani namenoma. Želeli smo pokazati, kako se države članice soočajo s stopnjami brezposelnosti, kako se soočajo s težavami, kako lahko nekatere države predstavijo dobre prakse, ki pridejo poštev tudi v drugih državah. Je pa to seveda odvisno od raznih dejavnikov, naprimer eh, sestave gospodarstva, um, izobraževalnega sistema in tako naprej. Ampak dobre prakse so nekaj, kar bo omenjeno v samem poročilu. Gospod Venta pa me je vprašal o samih državah članicah. Na začetku predstavite sem dejala, da uporabljamo pri našem delu različna merila. Predvsem gre za količino sredstev, ki jih dobijo države na voljo in ki jih države porabijo. S tem želimo poskrbeti tudi za geografsko uravnoteženost. In naš cilj ni sam po sebi, da ocenimo države članice. Bolj si želimo najti dobre prakse, ki jih eh, potem uporabimo kot eh, dokaz za ustreznost ukrepa. Je pa to tudi zapisano v naših finančnih poročilih in v teh prav tako ne ocenjujemo posameznih držav članic. Ne govorimo o tem, kdo je najbolje porabil sredstva, kdo je porabil največ sredstva za izobraževanje ali pa za okrepe s področja zaposlovanja. Bolj govorimo o tem, Ehm, v kontekstu ponazarjanja dobrih praks za druge. Potem vprašanje glede vedno niže porabe in črpane sredstev iz sklada ESF. Kot sem dejala, je bila ta stopna v obdobju 2007-2013 7,1 milijarde evrov. Morda pa lahko komisija eh, pove nekaj več o tem. To je bilo samo na kratko. Um, v teh podatkih, ampak kot rečeno, te številke se nižajo. Kljub temu, da vsi ponavljamo, kako pomembno je izobraževanje in kako bi morali temu nameniti več denarja. To je vse, hvala. Če ni več nadaljnih vprašanj, bom pa jaz zastavila eno. Namenoma ste, ste si ogledali samo področje ESF-a torej koliko se ESF-a namenja izobraževanju mladim in tako naprej. Ampak v odboru za kulturo smo pristojni tudi za ta zelo obsežen program mobilnosti Erasmus, pa tudi za program Ustvarjalna Evropa in za program Evropa eh, za državljane. Pri vseh teh programih govorimo, da nimamo na voljo dovolj sredstev. Ampak ali si morda Evropsko računsko sodišče predstavlja, lahko zamisli, da bi morda nekaj podobnega, kar ste storili pri ESF, storili tudi pri programu Erasmus in obeh drugih programih, ki sem jih omenila. To bi bilo zelo dobro, kajti s tem bi dobili koristne informacije tudi ko gre za prihodnje programsko obdobje. Če bi na vse skupaj gledali objektivno in potem dobili tudi potrditev, da so naše domneve, če že denarja ni dovolj ustrezne, bi s tem dobili še en argument za to. Morda bi lahko s tem tudi potem lažje dosegli cilje in vse skupaj bilo lahko zelo dobrodošlo. Na to vprašanje ni treba odgovoriti takoj. Lahko o tem razmislite, o tem eh, poročate kolegom, razpravljate s kolegi o tem in nam potem odgovorite. Ampak to bi bilo za nas zelo dobrodošlo. Zelo dobro bi bilo, če bi lahko računsko sodišče tudi omenjene tri programe ocenilo na podoben način. In mislim, da bi vsi pozdravili takšen pristop računskega sodišča, ki ne bi bil samo nek čuvaj, ki bi izpostavljal napake, ampak ki bi bil tudi neke vrste sistem zgodnega opozarjanja. To bi eh, nam, politikom, vsekakor pomagalo, ker bi lahko hitro ukrepali, ko bi bila odkrita kakšna težava, ne potem, ko bi bilo že morda prepozno ne vem, kakšen je vaš pristop, kakšen trend v računskem sodišču. Ali se gibljete v to smer, z sistema zgodnega opozarjanja in ne samo kazanja s prstom na napake. To so tudi primeri, kjer, ehm, kjer bi lahko stvari, stvari storili bolje. In tudi vaš prispevek je pokazal na to. Tako, poglejmo, če se še kdo želi oglasiti, kaj povedati, ne, No, potem pa dajem vam besedo, gospa Ivanova, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Glede programa Erasmus se kar strinjam, kajti to je za mlade res pomemben sklad. Jamstvo za mlade, izobraževanje. Na, vsem, na vseh teh vprašanjih delamo eh, v senatu, v drugem senatu, v katerem sem sama pristojna za ta vprašanja. pri programu Erasmus Plus že delamo na tem. Ne morem sicer povedati, eh, kako dalje smo, ampak vaše vprašanje bom vsekakor prenesel kolegom tudi četrtega senata. Mislim, da bo z veseljem nekdo od nas prišel sem in vam podal naš pogled na to. Tudi mi želimo si želimo ustvariti kar se da objektivno sliko. Torej, kaj smo dosegli s temi sredstvi? Ne samo, kako so bila porabljena, ampak kaj smo dosegli, kakšen je bil dejanski učinek eh, porabe sredstev na mlade, na njihova življenja. Tako da z veseljem bom to storila. Morda pa še vaš komentar glede eh, tega hudega psa čuvaja, ki naj bi bil računsko sodišče. Ja, morda nas nekateri mm, imate za, eh, za takega psa čuvaja, ampak jaz si tega ne želim. Ne želim da bi imeli takšen vtis v računskem sodišču. Skušamo biti kar se da objektivni in seveda dajati zgodne opozorile, ne samo kazati s prstom na negativne stvari. Ker ti po našem mnenju je preventiva vedno boljša kot pa kurativa. Vedno želimo pripraviti priporočila ki so dobra in eh, ne ukrepati prepozno ter stvari potem izpostavljati, ko je res vse skupaj že zelo daleč. Tako da, ja, hvala za eh, vaše lepe besede. Naše delo mm, je to, kar ste omenili in skušali bomo tudi eh, ravnati, kako ste omenili. Hvala. Najlepša hvala, ker ste prišli danes do povdne k nam. Mislim, da je bila ta točka res zelo zanimiva, zelo informativna ponudili ste nam zelo pomembne informacije in veseli smo, da Evropsko računsko sodišče že obravnava tudi program Erasmus, ali pa ga bo v kratkem. To je super. Vem, da tako v splošni javnosti, kot tudi v politiki, računska sodišča ponavadi veljajo za, kot rečeno, pse čuvaje, hude pse čuvaje zato ker izpostavljajo eh, napake, in, ker je to pač njihovo delo. Ampak lahko bi na to gledali drugače. Mm, mislim, da lahko oboji pozitivno vplivamo drug na drugega in če ste na tej poti, če ste si tudi sami zadali to nalogo, potem mislim, da nam bo uspelo. Tudi nam, politikom, ker se lahko potem iz vaših sklepov marsikaj naučimo in ukrepamo. Hvala, gospa Ivanova. Kadarkoli boste želeli priti k nam, ste tudi dobrodošli in veliko uspeha vam želim pri vašem nadaljem delu. So. Tako, kolegice in kolegi. Sledi zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Spet precej dokumentov. Um Gre za manjšinske jezike, jezike manjšin in izobraževanje, najboljše prakse. Tu pa sledi predstavitev našega eh, oddelka za to vrstno delo, ki nam vedno ponuja informacije, ki so za naše delo zelo koristne. Januarja 2016 je naš odbor sklenil, da zaprosimo eh, svetovalno skupino oziroma raziskovalno skupino, da pripravi študijo na temo jezikov manjšin. Študija je pripravljena in danes bo tudi predstavljena, kar nas zelo veseli. Sem pa zelo vesela, da je z nami gospa Šterk iz, centra, iz raziskovalnega centra Merkatorja eh, ali Merkatorjega raziskovalnega centra, ki se ukvarja z večjezičnostjo in učenjem jezikov. Hvala, da ste prišli danes k nam, da nam boste vse tako predstavili. Beseda je vaša, 15 minut približno imate na voljo. So, uh, Najlepša hvala za vaš uvod. Uh, imenujem se Richt Šterk in delam za Mercator. Ukvarjamo se z raziskavami o učenju jezikov. Sem bila ena od avtoric za to študijo. Z veseljem vam bom na kratko predstavila to poročilo. Struktura predstavitve je Naslednja najprej vam bom na kratko predstavila Merkator in potem prešla takoj na vsebino poročila. Naš raziskovalni center o večjezikovnosti in učenju jezika je bil ustanovljen leta 1987. Takrat smo se zavedli, da pomembnosti več jezikovnosti, manjšinskih jezikov in manj uporabljenih jezikov. Evropski parlament je takrat sprejel resolucijo. In na podlagi tega je komisija potem zato namenila poseben proračun. In Merkator je takrat prenehal dobivati strukturne sklade in eh, postal raziskovalni center. Sedaj ga financira provinca Frislon. Misija tega centra je, da približa Evropo Frislandu in da Frisland približa Evropi. to je tudi moja današnja naloga. Zbiramo veliko informacij o manjšinskih jezikih v Evropski uniji in tudi zunaj njenih meja. Naše najpomembnejše dejavnosti so aplicirane znanosti in raziskave na vseh področjih, kot je večjezikovnost in izobraževanje v učenju jezikov v osnovni šoli, zgodnje učenje jezikov, nove priložnosti, ki jih eh, ponujejo tudi nove tehnologije za manjšinske jezike in tudi pomembno vlogo, ki igrajo družabni mediji in pa uporabo teh manjšinskih jezikih v družabnih omrežjih. Imamo projekte kot je Merkator omrežje, projekte, ki se ukvarjajo z migrantskimi jeziki. Imamo tudi zelo obširno spletno stran, kjer najdete vse informacije. Imamo tudi podatkovno bazo strokovnjakov, ki vključuje približno 600 strokovnjakov. Smo strokovnjaki za večjezikovnost in za učenje jezikov, organiziramo tudi konference, seminarje, o vprašanjih povezanih, eh, povezanih z, z manjšinskimi jeziki v Evropi in tudi drugod. Naše najpomembnejše delo so originalni dosejeji, ki orišejo učenje manjšinskih jezikov od, od osnovne šolskega izobraževanja pa vse do univerzitet. Sedaj bomo izdali 50. takšno izdajo. Vse to najdete na naši spletni strani. Deset let, vsaki deset let posodobimo te brošure, ki vsebujejo ogromno informacij o statusu manjšinskih jezikov v izobraževanju. Imamo tudi novičnik in pa tudi svetujemo na področju večjezikovnosti. Septembra lansko leto smo prejeli vprašanje odbora za kulturo glede tega, da bi opravili poglobljeno analizo manjšinskih jezikov v osnovnem šolstvu in v izobraževanju na splošno, kako se uporablja materni jezik v teh šolah. Ugotovili smo, kateri so kazalniki, skušali smo tudi poudariti, kakšne so področje in za možno podporo Evropske unije. Še posebej smo se zanimali za možnosti zaposlitve tistih, ki so diplomirali v teh manjšinskih jezikih in kako se potem zopet integrirajo v skupnost. Vprašanje je bilo zelo široko zastavljeno, odločili smo se za 13, 13 študijskih primerov in osnova za to so bili naši regionalni dosjeji. Nismo namreč našli vseh informacij v teh dosjejih, zato smo opravili veliko pogovorov z različnimi strokovnjaki na terenu. Poleg tega smo opravili tudi pregled literature, da smo ugotovili, če obstajajo že poročila v zvezi s to temo in če so bili že opravljeni predlogi ali priporočila v preteklosti, ki bi jih lahko uporabili. Študijski primeri so bili podlaga za naše raziskovalno delo. Opravili smo te, potem tudi primerjalno analizo vseh teh študijskih primerov in na podlagi te analize smo potem pripravili priporočila. Preučili smo 13 takšnih študijskih primerov, najdete jih na, na, vidite jih lahko na ekranu. Ne bom jih vseh naštela. Ti so tudi v našem poročilu, lahko si jih pogledate. Prvi problem, s katerim se soočamo pri naših raziskav, so terminološki izrazi in njihova uporaba. Naprimer, če omenjam sir, takoj pomislimo na gaudo, nekdo iz Francije pomisli na camembert, torej to so težave, s katerimi se soočamo v manjšinskih jezikih. Vsakdo ima namreč drugačno predstavo o tem, kaj sploh pomeni biti manjšina. In še pomen dejavnik je, da nimamo definicije, ki bi bila splošno priznana glede tega, kaj je manjšina. Odločili smo se za definicijo, ki je uporabljena v Evropski listini o manjšinskih jezikih. Gre za jezike, ki se tradicionalno uporabljajo na določenem ozemlju v državah članicah ki ga uporabljajo državljani te države ali pa jeziki, ki jih uporabljajo prvobitno prebivalstvo, avtoktono prebivalstvo ali druge manjšinske skupnosti, kar pomeni, da nismo raziskali novih manjšinskih skupin, manj, migrantov ali pa beguncev, ki živijo v določeni državi. Imamo tukaj kratk video ki so ga naredili v Evropskem centru za manjšinske zadeve. Tukaj lahko vidite, kakšne so pravice manjšin in zakaj jih je treba zaščititi. Rada bi vam pokazala ta video, če bo tehnika delovala. Lahko prosim, zaigrate video. Ja. <laughs> Well, I can see that na mojem računalniku je delovalo, sedaj pa vidim, da tukaj ne delujem, da se video ne da predvajati. Če si pogledate Evropski center za manjšinske zadeve, ga najdete na Google in si video lahko pogledate. Še nekaj o našem teoretskem okviru. Od druge svetovne vojne dalje in tudi še prej so mednarodne organizacije določile standarde in mehanizme za zaščito manjšin. Razlog zato je, da so manjšinski jeziki del naše jezikovne in kulturne raznolikosti, drug razlog pa je, da moramo zaščititi etnično, etnične in uh, verske manjšinske skupnosti, kar omogoča bolj stabilnost, v bolj stabilno Evropo in tudi mir. Imamo pogodbe Evropskega sveta za zaščito manjšinskih jezikov, gre za Evropsko listino za regionalne manjšinske jezike, kot tudi za konvirno konvencijo o zaščiti nacionalnih manjšin. Kaj več o tem vam lahko povem v okviru izmenjave mnen? Razlika med listino in konvencijo je, da listina ščiti jezike, manjšinske jezike konvencije, pa ščiti pravice ljudi, ki so člani manjšinske skupnosti. Zaradi teh razlogov je Evropska unija vedno bila precej zadržana glede teh vprašanj manjšinskih skupnosti, vendar pa smo videli več pobud v zadnjih letih glede regionalnih manjšinskih skupnosti in pravic manjšinskih jezikov. Rada bi podala tudi resolucijo Evropskega parlamenta o ogroženih jezikih in jezikovni raznolikosti. Ta resolucija je bila sprejeta v Evropskem parlamentu z 92 stotki glasov za. To je bilo leta 2013. Vendar pa ne vem, če smo od takrat sprejeli konkretne korake za iz, uh, izvajanje sklepov te resolucije. To so spletne strani Evropske listine in okvirne konvencije Sveta Evrope. Tukaj imate zelo veliko informacij o menšinskih jezikih in o državnih poročilih držav članic te konvencije in listine. Tudi Tukaj imate zelo veliko informacij o manjšinskih skupnostih v državah članicah. Če želite zvedeti kaj več o tem, potem si oglejte te spletne strani. Sedaj pa rezultati našega poročila. Opravili smo primerjalno analizo na podlagi 13 študijskih primerov. Študijski primeri so imeli določeno strukturo. Primerjali smo študijske primere, ko pa je šlo za izobraževanje, nam ni uspelo primerjati vseh primerov, zato smo skušali poiskati podobnosti med različnimi primeri naprimer primere dobrih praks v primerih določenih manjšin. En pomembnih točk je status uradnega jezika. Kot sem že povedala, nimamo splošno priznane definicije manjšine, vendar pa imamo tudi razlike med državami članice glede na to, kako se gleda na manjšinske jezike, naprimer na irskem. Imamo irščino, ki naj bi bila manjšinski jezik, vendar pa je to uradni jezik v državi. To je drugače, naprimer, v Navežalskem ali pa v Baskiji, kjer so ti jeziki uradni jeziki v avtonomni skupnosti ali regiji to eh, je drugače kot v primeru srpskega jezika, ki je manjšinski jezik. Gre torej za razlike v statusu, kako gledamo na jezike, ma na to gledamo kot manjšinski jezik ali gre za enega od uradnih jezikov ali za prvi uradni jezik na državni ravni. Omenila sem že te konvencije. Ko govorimo o manjšinah, vedno omenjamo ti dve pogodbi. In sistemom za monitoring vedno znova opominjamo države šence, da morajo spoštovati manjšine, manjšinske jezike, K temu so obvezane države, ki so ratificirale ti dve pogodbi, vendar pa ni predpogoj. To smo tudi ugotovili, ko imate na primer Italijo. Italija je podpisala to listino, vendar pa je ni ratificirala. Če si pa pogledate jezik južnem, na južni tirolski, potem vidite, da je to primer dobre prakse. Predpogoj za dobro, pogodbo, dobro prakso seveda ni ratifikacija te pogodbe. Imate tudi geografsko situacijo, ki igra pomembno vlogo. Pomembno je namreč, če. Če je manjšina omejena na zelo jasno določeno ozemlje, tako je zelo tež, lahko eh, sprijeti določene ukrepe, kot je to v Nemčiji ali v Frislandu, naprimer, ker imamo zelo jasno določeno ozemlje v primeru Beš v, v Romuniji, pa to ni tako zelo jasno. Ti namreč nimajo posebno določenega ozemlje, kako jim potem določite, kje lahko uporabljajo v javni upravi tudi svoj jezik. En od pomembnih dejavnikov je vloga, ki jo igra nacionalni države v primeru manjšinskih jezikov. Države so tiste, ki lahko ohranijo ali pa uničijo manjšine. To so države, tiste so, države so tiste, ki sprejmejo zakonodajo na tem področju. imamo naprimer manjšine, ki imajo matično državo, kot je mačarščina, naprimer na slovaškem, zato ima mačarsko državo, ki lahko podpira svojo manjšinsko skupnost na drugi strani meje. Ko pa govorite o ležaščini ali pa o frislaščini, je zelo pomembno, da nacionalne države podpirajo te manjšinske skupnosti. In sedaj še jezikovno načrtovanje. To je ključnega pomena. Eno je, da date določene pravice manjši, naprimer pravice do izobraževanja, če pa se to ne izvaja, pa je to brezpredmetna pravica. Sama sem iz Frislanda, zato zelo dobro poznam ta primer. Gre za pravico, ki jo imamo, da imamo v friziščini tudi šolanje. Vendar pa to ne velja pa vsod. Moja štiriletna hči hodi v šolo na vasi, kjer ne prejema šolanja v friziščini, vse šolanje se izvaja v nizozemščini gre za izvajanje torej. Zato je jezikovno načrtovanje tako zelo pomembno. Ne gre samo za izobraževanje, ampak tudi za druga področja. Kako lahko opozorimo na prednosti več jezikovnosti, kako zelo pomembno je, da šolamo ljudi v manjšinskih jezikah, kako lahko Poskrbimo za to, da tudi podjetja uporabljajo manjšinske jezike v svojih komunikacijah in kako lahko poskrbimo za to, da je tudi zdravstvo, zdravstveno osebje in oskrba na voljo v manjšinskem jeziku. Jezikovno načrtovanje je izjemnega pomena. Gre tudi za to, kako lahko izvajamo določeno pravico, ki je vzakonjena v državi članici. In sedaj še izobraževalni modeli. Skušali smo ugotoviti nekaj najboljših praks, kot je naprimer trijezično šolanje v Baski, naprimer, ko se v šolah učijo baskovsko, špansko, špansko in angliško v šolah. Gotovili smo tudi več eh, dvojezičnih šol, ki uporabljajo sistem vključevanja v določen jezik. Torej, ne želimo, da bi uvedli trojezični model v vseh eh, državah, zaradi tega, ker je treba vsako situacijo preučiti posebej. Dobro je, da nas plašno premislimo, kakšen model želimo uvesti v določeni državi. Imamo nacionalni jezik, želimo tudi uh, eh, počevati v manjšinskih jezikih, zato lahko uporabite različne modele. Malce bom pohitela. Omenila sem že ozaveščanje več jezikovnosti. To je ključnega pomena, ker še vedno obstaja ideja glede tega, da je več jezikovnost bolj breme kot bogatstvo. v vseh 40 primerjih smo našli izziv in to je pomankanje visoko kakovostnega učnega materijala, še posebej, ko gre za poklicno usposabljanje in tudi kvalificirano osebje, ko gre za poučevanje manjšinskih jezikov, ki ta jezik obravlja kot materni jezik. Tu je velika škoda, kaj tem. Videli smo, da na določenih področjih zaposlovanja poslovanja Znanje menšinskega jezika pomeni prednost, kot v zdravstvu, v javni upravi, včasih je to celo pogoj. Pri pripravi te prezentacije sem pomislila na to, kako bi izgledala idealna situacija, ne da bi pri tem omenjali posebno državo. tiste države, ki so dale veliko pristojnosti eh, regiji, v regijah, kjer imajo veliko avtonomije, kot je primer Baskije, Valižanske ali Južne Tirolske. So regije, ki so vzete kot najboljša praksa, potem imamo tudi države, kjer imajo manjšinski jezik na državni ravni. Uh, te države potem tudi vlagajo v večjezikovno izobraževanje, v večjezikovnost, v učne materijale. Dolgoročno jezikovno načrtovanje je ravno tako zelo pomembno. Veliko krat te države učijo tudi v manjšinskem jeziku, od predšolskega čebranja pa se je do univerze. Veliko ljudi bi se radi naučili manjšinskega jezika in te, to je treba tudi nagrajevati. In še točka, je pomembna, ki je pomembna, ki je tukaj ni, je, da ponujamo možnosti za karijera v manjšinskem jeziku. Potem imamo še drugo plat. Kakšna pa je slabša situacija za manjšinske jezike? to je ideja, da imamo samo eno državo, kjer se govori samo en jezik. V nekaterih primerjih je to dosti ceneje, seveda, je lažje, ker morate poskrbeti samo za en jezik. Vendar pa se moramo spomniti, da je jezikovna raznolikost predpogoj za mir in za stabilnost v državah. tem, da ne priznamo pravic niti statusa manjšinskim skupnostim in, in ne damo na voljo izobraževanja v tem jeziku, predstavlja veliko grožnjo za evropske države. In če ne damo finančne pomoči, potem manjšina nima nobene priložnosti za uporabo manjšinskega jezika in s tem te osebe ne dobijo možnosti za poslovanje. To bi izgledalo takole, recimo. To so naše ugotovitve. To bom preskočila. Veliko tega sem že omenila. Kaj bi Evropska unija lahko storila? v našem poročilu najdete veliko priporočil in zaključkov. Vi ste strokovnjaki, verjetno lahko sami kaj dodate. To pomembno je, da spodbujamo programe za izmenjavo najboljših praks. Strokovnjaki, ki smo jih intervjuvali, so dejali, da da se regije lahko učijo ena od druge. To pomeni, da moramo spremeniti našo držo, priti mora do izmenjave dobrih praks in da si lahko med seboj pomagamo. Pomembno je tudi, da podpiramo vse evropsko učenje jezikov, različne izobraževalne modele, zato ker se tudi znanost spreminja glede tega. V Evropo prihaja tudi več migrantov, tudi to je pomemben vidik. Treba je vlagati v visoko kvalitetni učni material na vseh ravneh izobraževanja. Veliko krat manjšine, so manjšinske skupnosti majhne in zelo težko je poskrbeti za učni material in zato potrebuje dodatno finančno pomoč. Okrepiti je treba tudi odnose med državami. Priznati je treba manjšine v različnih državah in razviti mednarodni sistem nagrajevanja za to, da učitelji lahko učijo v več jezikovnih razredih. Treba je tudi ozaveščati o več jezikovnosti v Evropi. Tudi to je izjemnega pomena. V državah namreč imamo ideologijo, za več jezikovnost, ki ni tako zelo čislena in veliko krat govorite o ženskem jeziku predstavlja slabostne prednosti. Potrebno tudi pogodbe, ki priznavajo jezike. V tem primeru bi lahko tesneje sodelovali s Svetom Evrope na tem področju. Predlagali smo tudi, da izvajamo dolgoročno jezikovno načrtovanje. Tega ne morete zaključiti v treh, štirih letih, ker se stvari zelo počasi spreminjajo in počasi napreduje. Gre namreč za dolgoročno vprašanje. Spodbujiti je treba tudi države članice, da poskrbijo za vse življensko učenje od predšolskega življenja pa vse do univerze. Sedaj prihajam na končne zaključke. Rada bi dodala samo naslednje. Veliko teh priporočil smo že videli in slišali, veliko priporočil je že v resoluciji Evropskega parlamenta Alfonsija. To ni nič novega, to ni prvič ko smo upravili takšno poročilo, vendar pa gre predvsem za izvajanje ukrepov. Pravice niso dovolj. Te pravice je treba izvajati in včasih je treba pritisniti na države članice, da to tudi storijo. To je najpomembnejše sporočilo, ki vam ga želim predati. Najlepša hvala za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje, pa vam z veseljem odgovorila. Ja, Najlepša hvala, gospa Sterk. To je bilo malce dlje, kot smo se dogovorili, vendar pa smo imeli danes malce več časa. Najlepša hvala za vašo prezentacijo in za predstavitev študije, gospod Šuko. Švagar of Dutch, if you had the English. Oh, yeah, okay. Govorimo angliško. Linguistic minorities. Hvala. Torej, ko je 450 milijonov, 10 odstotkov ljudi je iz manjšinskih narodov, no ampak kljub temu vidimo, seveda, da stvari niso urejene. Um, jezikovne pristojnosti so še vedno v izključno odgovornosti držav članic. Sem um, član manjšinske, um, mađarske manjšine v Romuniji in sem zadovoljen, da je Evropski parlament sprejel odločitev, da bo naročil študijo o manjšinskih jezikih v Evropi. No, sem pa prebral ta razdelek o mađarski manjšini v Romuniji in videl sem nekaj napak v študiji in sem bil razočaran, Prav tako sem videl nekaj napačnih eh, izjav, naprimer na strani 68.7. Najpomembno to, da premeš izbraževanje v mačarski šoli, je to, da se potem lahko prijaviš za delovno mesto na mačarskem. Torej, to je bilo povezano z ustrezno stopnjo izobrazbe v jeziku, ampak to ni res. Torej, kajti znanje manjšinskega jezika je temeljna pravica za ljudi in vsakdo mora imeti pravico do tega, da se nauči tega manjšinskega jezika, tudi če živi v drugi regiji. Torej je dožnost države, da poskrbi za vse državljane, mačare, romune, rome. Za vse morajo imeti enake pogoje, tako da lahko vsi normalno dostojno živijo. Torej, da ne bo treba oditi v Španijo, v Združeno kraljestvo, Italijo ali pa v Mačarsko, da bi dobili delovno mesto. No, glede jezikovnega znanja, bi rekel, da se seveda je v interesu vseh manjšin, da se naučijo manjšinskih jezikov, ampak vendarle država mora ponastaviti življenje za uh, torej manjšinske jezike, tako da naprimer se tudi prikroji uh, šolski program za manjšinske jezike. Naprimer, trenutno uh, tisti, ki se učijo mačarskega jezika v Romuniji, lahko potem samo dobijo delovno mesto na mačarskem. To je napačno. Potem, glede slovaške, bi pripravil dve, samo dve izjavi, um, ki sta sami dovolj zgovorni. Stran 70.1. Večina slovaških staršev dobro govori slovaško, ampak še vedno tudi um, izbražuje svoje otroke v mačarskem jeziku. In potem še stran 73.8. Eh, veliko mačarov vzgaja svoje otroke v mačarskem jeziku, čeprav eh, znajo dobro tudi slovaško. To se kot zdi, kot da starši sploh eh, ne želijo vzgajati svojih otrok v svojem jeziku, kot da je to nekaj čudnega, če bi to počeli. No, seveda v preteklosti upam, da bomo imeli takšne podobne študije, ampak res upam, da ne bo takšnih nepreverjenih dejstev oziroma neustreznih ugotovitev in trditev kajti jasno je, da se da vsi državljani morajo imeti pravico, da študirajo v svojem jeziku in se učijo. In š, prav tako je nekaj še manjših napak, če uporabim eufemizem, imam kar dolg seznam in ga bom poslal vam um, in morda lahko nekoliko popravite to poročilo. Kajti res sem razočaran nad uh, nekaterimi trditvami iz tega dokumenta. Hvala lepa. Thank you.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 In poleg tega imamo še šest mašinskih jezikov, um, no ampak v bistvu bi jih moral imeti 79, toliko je teh mašinskih jezikov v praksi in res mislim, da moramo več misliti na te jezike, kar zadeva to študijo. moram biti zelo iskrena. Nekoliko sem razočarana nad to študijo. Sicer sem sama podala pobudo, kot rečeno, no, moj cilj je bil to, da bi lahko podali argumente za to, eh, zakaj se je pametno učiti manjšinskih jezikov zakaj je učenje teh jezikov ključen predpogoj za preživetje teh mašin. No, ampak v tej študiji ste se osredotočili na druge stvari. To me sicer ne preseneča, ampak vseeno. Tematski oddelek uh, nikoli ni navezal stika z nami, s poslanci, ki smo podali pobudo za študijo. Nažalost, torej ta študija ne predstavlja novih sklepov. Je pa tukaj veliko napak, veliko um, nejasnih trditev in podatkov in tudi protislovi. Veliko protislovi vidimo v tej študiji. Torej praviti, da na slovaškem ni uh, univerze, kjer bi učili mačarski jezik, ampak potem en odstavek poznaj pa piše, da obstaja univerza še je, res moram reči, da sem razočarana. Torej, uh, kot učitelj, učiteljica sem že marsikaj prebrala, popravila teste in zato hitro vidim takšne napake. Ne vem, zakaj se niste pogovorili s strokovnjaki, ki poznajo te zadeve. Ne vem, govorili ste strokovnjaki iz Amsterdama, naprimer o um, Mačarih, um, ki živijo v Romuniji ali pa na Slovaškem. Gotovo obstajajo kakšni bolj relevantni strokovnjaki kot pa ti iz Amsterdama. No, morda bi lahko razložili, zakaj ste šli po tej poti. No, se pa strinjam po drugi strani, da je marsika odvisno od držav članic pri tem delu. Ti manjšinski jeziki so gotovo pomembna dodana vrednost za države in če je to tako, potem države lahko podpirajo učenje teh jezikov, ampak če ima država drugačno stališče, drugačen pristop, potem je situacija takšna, kot je. Najlepša hvala, mislim, da bi bilo dobro, da pošljete komentarje sekretarjatu in jih potem lahko pošljemo naprej. Ni treba, da se sedaj spuščamo vsako podrobnost posebej. In eh, oceniti vsako stvar posebej, kajti ni treba, da se tukaj opravičite za vsak stavek, ki je v poročilu, ampak da si zapišete komentarje in se potem odzovete. Vseeno pa vam bom dala besedo čisto na kratko. Prosim, da ste čim krajši. Um, yeah, we'll make it um, very short. Uh, Hvala zelo kratko. Hvala pa za vaše pripombe. Sveda, vemo, da morda vse informacije niso pravilne, sploh če to preberete in se zelo spoznate na svojo državo. Kot rečeno, informacije smo pridobili z naših regionalnih dosejev, uh, vsake deset let ažuriramo te doseje. Informacije se spreminjajo tekom časa in vedno znova, seveda, preverjamo te informacije in potem navežemo stik s tistimi, ki dobro poznajo razmerje v državah. In gledajte, septembra smo dobili uradno zaposilo, do decembra ne bi končali to študijo, torej morali smo preveriti 13 teh študij in smo se povrli z nekaterimi strokovnjaki, ampak časa ni bilo veliko in zato je bilo zelo težko to napraviti ustrezno. In Ja, vem. Morda bi lahko bolj jasno posodobili informacije in poiskali bolj relevantne podatke, ampak potem bi trajalo to dlje, ne vem, štiri leta, mora biti posamečne države, se pogovoriti s tamkajšnjimi strokovnjaki in preveriti vse te informacije na terenu. Imeli smo dva meseca na voljo in v dveh mesecih je težko vse to narediti. No, ampak res prosim za vaše pripombe, z veseljem jih bom pogledala in bomo tudi ažurirali te dosjeje. In če imate strokovnjake z terena, ki lahko pošljejo informacije, prosim, pošljite vse to. Hvala lepa. Ja, viel herzlichen Dank. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste omenili, da ta študija ni bila izvedena v dolgem obdobju, ampak v zelo kratkem času in kljub temu ste tukaj predstavili rezultate. Komentarje se boste zapisali in potem jih bo, bomo poslali naprej. Najlepša hvala, da ste prišli, da ste opravili to študijo, ki bo kljub vsemu zelo koristna, čeprav smo slišali nekaj komentarjev in vseboje nekaj napak. kjer se dela, se tudi stori naprake, napake, zato nič, to nič hudega. Najlepša hvala za vas trud, hvala, da ste prišli in zahvaljujem se tudi odboru za kulturo, za opravljeno delo v zadnjem dnevu in pol. Če ni nič pod točko razno, tudi sama nima nobenega sporočila, naslednja seja bo v torek 25. aprila od 9. do pol enih in od 5. do pol sedmih. 25. aprila pa bomo tudi glasovali, zato prosim, da ste prisotni in najlepša hvala vsem, najlepša hvala tolmačkam in tolmačem za odlično delo kot vedno in sekretarjatu za pripravo te seje. seje. Vsem želim lep dan in da se srečno vrnete domov.